Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi. Sedite, prosim. Predlagam, da začnemo sejo. bezüglich äh, dnevni red je pred vami. Dnevni red bomo nekoliko spremenili za jutri. Jutri bomo izbirali še enega namestnika predsednika za ta odbor. Upam, da se vsi razumemo. Jutri bo visoka predstavnica, ki je bila zadnjič tukaj 11. februarja. In jutri je spet ne bo tukaj. Lepo prosim, da razumete, da tudi sam nima več moči, da bi jo še vabil sem. Bomo že preživeli. Tako bo sedaj še dva meseca. italijanska zunanja ministrica bo jutri predstavila italijansko predsedstvo svetu in ostalo bo nekoliko dlje in razsvetlila ne bo, kaj se je dogajalo na zasedanju sveta. Njen red bomo eh, spremenili, pri nas bo že ob devetih jutri. Gospod Federica Mogherini bo z nami že jutri ob devetih. do pol enajstih, enajstih bo z nami. Na no, to bomo imeli pogovore z drugimi, ki so predvideni. Govorili bomo z odposlanico EU v Iraku. V zvezi z Ukrajino bomo govorili z gospodom Abarkanom iz Ovseja in z Petrom Balasom, vodjo službe komisije za Ukrajino. Okrog 12. pa bomo glasovali v proračunu. Če se strinjate, s tem bomo zadeve tako tudi izpeljali. Ima kdo kaj proti, ne, v redu, potem bomo tako nadaljevali. Prav tako vam sporočam, da v času poletnega odmora nismo bili neaktivni predsednik je bil v Kijevu, Ramali in v Jeruzalemu. Predstavil sem stališča, ki smo jih sprejeli julija. Sredi meseca avgusta smo imeli telefonsko konferenco s predsedniki Droa, Sede, Deve in Inte in eh, govorili smo o ustreznih vprašanjih, ki se pojavljajo. V četrtek smo se pripravljali tudi na zasedanje na vrhu, delno sem se ga lahko odeležil in v Evropskem svetu smo imeli razpravo o Iraku in Siriji na eni strani, Gazi na drugi strani, govorili pa smo tudi o Ukrajini. Člani razširjenega predsedstva so bili tam, pa tudi predstavniki prej omenjenih odborov. Razpravljali smo torej o teh vprašanjih. Razprava se bo jutri nadaljevala, kajti stanje je zelo dramatično. V aktivnem političnem življenju, ki je precej dolgo, tako dramatične situacije še nisem doživel. to, kar se v zadnjih dneh dogaja v, v Ukrajini, pomeni, da je v Evropi spet vojna. Tako lahko rečemo. Tuje vojaške sile so v suvereni državi. Ne gre samo za vojake, ki bi šli na dopust z tanki, ampak gre za vojaške sile, vojaške enote. Danes smo spet zvedeli za nov primer in o tem moramo razpravljati. Razpravljali bomo tudi o tem, kaj bi morali storiti s sankcijami. Spet eh, berem sporočila iz prestolnic in eh, zadeve me skrbijo. Od prejšnjega tedna je prišlo do velikega premika v Evropi. Smo v situaciji, kjer bi lahko rekli, da železna, zave, železna zavesa spet pada. To je zelo pomembno vprašanje in eh, čaka nas najpomembnejše zasedanje na vrhu NATO v zadnjih 20 letih, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da je vprašanje miru in svobode evropskih narodov nekaj, kar moramo vzeti zelo resno. Ne smemo se spuščati samo v izračun, katera država bo na najslabšem, če uvedemo sankcije. Putin te razprave zelo intenzivno spremlja in takšne razprave mu samo sporočajo, da lahko nadaljuje po svoje. To se je zgodilo s Krimom, sankcije niso pomagale, potem smo dobili Krim, ukrepali smo zmerno in sedaj gre postopoma vse skupaj naprej. Ne vem, kaj se bo zgodilo na koncu mislim, da bi morali zato kot eh, parlament jasno povedati, da tako več ne gre. Sam sanjam o večnem miru, o tem sanjam že od leta 89 in 90. No, teh sanj je sedaj konec. Reči moram, da sem to situacijo dolgo časa napačno ocenjeval. Mislim, da ne smemo sedaj razpravljati o tem, kdo je imel prav, ampak ugotoviti moramo, kaj storiti sedaj. Včasih se pač dogodki iztečejo drugače, kot eh, smo načrtovali. Čim prej moramo to sprejeti, preko bomo to sprejeli, prej bomo lahko ustrezno ukrepali. Dobro, hvala lepa. Hvala. Da ste mi prisluhnili, kar zadeva zapisnik, v zvezi s tem se ni javil nihče, torej je zapisnik sprejet, sedaj pa izvolitev drugega podpredsednika. Skupina GUA e NGL nam je sporočila, da Javier Kuzo, gospa Marijana Aviol, oziroma da bo gospod Javier namestil gospo. Izvolite. Propose, uh... Predlagamo gospoda Permurja, rojen je bil v Galiciji, v Španiji, je vizualni delavec in knjižničar. Od 80-ih let prejšnjega stoletja je imel pomembno vlogo v boju proti rasizmu in fašizmu boril se je proti obveznemu vojaškemu roku in zato, da bi preganjali vojaške zločince. Prav tako je medijski komentator na področju politike, vojske in obrambe. Na poklicni ravni trenutno objavlja dokumentarec o političnih spremembah v Latinski Ameriki in o volitvah. Po odstopu Vilja Majerja ga je Javier Kuso nadomestil v odboru Afet Kuso, je prav tako član pododbora za varnost in obrambo. Je tudi v delegaciji za odnose z Irakom in v delegaciji za odnose z parlamentarno skupščino NATO. Lepo prosim, da ga potrdite kot podpredsednika skupine GUE-NGL. E Hvala lepa, draga kolegica. Drugih kandidatov ni. Izvolite. Mikro. Gospod predsednik, gospod eh, Bashir, moj kolega, bo tukaj sedaj namestnik na mesto gospe Gorguli. Glasoval bo. Uh, took note of that to smo si zabeležili. Gospod Tanak, o teh spremembah nismo vedeli nič. Je to nekaj, kar je bilo posredovano poslancem? Je kdo odstopil kot poslanec eh, v poletnem odmoru ali kaj? Kaj se je zgodilo? Če zadeve prav razumem, je bilo to sporočeno že na zadnjem plenarnem zasedanju strani skupine GUE to so moje informacije. Gre za popolnoma običajen postopek. Tajno glasovanje ni bilo zaželeno, zato prosim, da kolego potrdimo z aplauzom. Čestitam, gospod Kuso. Predlagam, da se mi pridružite tule na predsedniškem odru. Na, na, na, Sorry. Se opravičujem. Zaradi javne predstavitve ni mesta za vas tukaj le na predsedniškem odru, tako da se nam boste pridružili kasneje. Losing... Bodoči veleposlaniki so postali nekoliko živčni, da jim boste zasedli mesto. Dobro. Peta točka. Gospod Švajzgut je z nami. trenutno je zastopal naše interese na japonskem, sedaj pa je bil imenovan za vodjo delegacije EU na kitajskem in v Mongoliji. Über die Bedeutung äh, dieses Portfolios ta portfelj je zelo pomemben, tako iz zonane politične, kot tudi iz gospodarskega vidika. Mislim, da mi tega ni treba povdarjati. Gospod Schweizgut je tukaj že bil, ko je šlo za Japonsko. Takrat smo priznali njegove kvalifikacije. Bomo videli, ali mu je v tem času kdo kvalifikacije odvzel ali se je kaj zgodilo. Kakorkoli že, gospod Schweizgut, zelo lepo je, da ste.